imenovanja, ki smo jih slišali včeraj o petih, zato so ta veljavna. In v skladu z členom 87a, šestim odstavkom, vam povem, da nam je predsednik odbora za pravne zadeve sporočil, da v zvezi s priporočilom odbora envi za odločitev, da ne bo šlo za ugovore pri mm, ukrepu za prenos določenih živalskih stranskih proizvodov. Gre za uredbo 142 poševnica 2011 v zvezi z prenosom torej določenih živalskih stranskih proizvodov iz Bosne in Hercegovine. Če nobena politična skupina ali vse 40 poslancev v 24 urah temu ne ogovarja, bo to priporočilo sprejeto. Če želite pre, priporočilo prebrati, je na voljo na strani Seons on Direct. To sta bili torej obe sporočili. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za izjavi sveta in komisije v zvezi z pogodbo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izjemah glede avtorskih pravic za slepe in slabovidne.